in zaradi tega je prišlo do malce zamude. No, ampak preden pozdravim naše goste, torej ministra za kulturo in pa predsednika sveta iz romunske delegacije, bi želel predstaviti naš dnevni red. Danes ne bo sestanka koordinatorjev.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 zamenjena s točko izmenjava mnen s predstavnikom komisije eh, o kmetijskem vidiku v tekočih trgovinskih pogajanjih in drugih pomembnih vprašanjih trgovinske politike. Torej najprej točka 10 in potem točka 9. Želite še kaj dodati? Izvolite. Pa, pa posel Hausling, bardzo proszę. Gospod Hausling, ja, želim se pritožiti. Ker takole na kratko ste odpovedali sejo koordinatorjev. Uh, vnaprej smo že omenili, da uh, potrebujemo predvsej uh, posvetovano zvezi z novo SKP. Ne vemo, kakšna je časovnica, ne vemo, kako bomo vse to sploh uspeli. Z načinom, kako delamo zdaj, nam ne bo uspelo. Torej, če bomo imeli tak tempo, ne bo šlo. Če naj bi dosegli kakšne rezultate, bomo morali postopati drugače. Ne vemo niti, kdaj bodo glasovanja. Torej tudi sejo koordinatorjev bi morali biti drugače. Tako ne gre. To ni kolegionalno. Eh, Materijale dobivamo par ur pred zasedanjem in tako ne moremo razumno delati. O tem se je treba pogovoriti in to odkrito. Jutri pride komisar. Ne dobimo nikakor vnaprejšnjih obvestil, ali seja koordinatorjev bo ali ne. Prosil bi vas, da bi imeli to sejo koordinatorjev, da se dogovorimo, kako bomo sploh delali. Tukaj so vprašanja, o katerih ne morete odločati sami, temveč moramo odločati kot organ, kot eh, koordinatorji. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Pan poseł Flanagan. Hvala, gospod Flanagan. Strinjam se z zadnjim govornikom. Mislim, da je dokaj jasno, da če ne bomo izkoristili časa, ki ga potrebujemo, potem rezultat ne bo tako dober, kot če bi si vzeli čas delamo uh, strašno hitrostjo in včasih se zgodi, da imamo na sestanku uh, poročevalcev v senci situacijo, ko pravi poročevalec, da se mora še pogovoriti s svojo skupino, preden se o nečem začne odločati. Torej sam se sprašujem, zakaj je taka hitrost. No, zdaj pa še slišimo, da ne bomo imeli uh, seje koordinatorjev. To se sliši tako, kot da nikoli ne bomo uh, mogli imeti seje koordinatorjev. Vse je dovolj, če dovolj ljudi uh, reče, da ne želijo seje koordinatorjev in potem seje koordinatorjev ne bo. Ampak mi smo izvoljeni in ne moremo delati na ta način, če pa imamo neko uh, večino, ki nas blokira. Torej, mi ne želimo, da bi nas izpustili samo zato, ker smo manjšina. Zaslužimo si, da se naš glas sliši. Thank you. Dziękuję pan, dziękuję pan poseł Des. Hvala, gospod Des. Hvala, gospod predsednik. Ne sliši se tako pogosto, da uh, imata gospod um, ehm, Hoslingen in gospod Flanagan enako mnenje. Tako da mislim, da je nujno potrebno, da imamo danes sejo koordinatorjev pogovoriti se moramo o tem, kako nadaljevati. In mislim, da ni prav, da je ta seja odpovedana. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. No, kaj smo naredili? Med koordinatorji smo se pogovorili da bi ugotovili, ali obstaja potreba potem, da bi danes imeli sestane koordinatorjev. Kot veste, 29. januarja bomo cel sestanek posvetili razpravam o reformi. In na podlagi korespondence s koordinatorji po tem posvetovanju, ko je večina menila, da ni potrebe po tem sestanku in upoštevajoč, da imamo 29. celodnevni sestanek o reformi, je bilo odločeno, da sestanka koordinatorjev ne bo. Ja, naš tempo je skladen z napredkom reforme. nimamo ravno neke udobne uh, situacije, kot je bilo takrat, ko smo se uh, ukvarjali z ekološkim kmetovanjem. Ampak bi, delo bi želeli končati. In zato je treba storiti vse, kar je potrebno pred koncem mandata tega sklica parlamenta. In tukaj je nekaj nujnosti, gospa Sandra. Hvala. Sprašujem se, kaj so koordinatorji rekli na to, da bo sestanek odpovedan. E, tukaj so tri skupine povedale svoje stališča in vse tri skupine želijo ta sestanek. Zato me zanima, mm, kaj so koordinatorji rekli oziroma kateri koordinatorji so rekli, naj sestanka ne bo.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 Drugače pa vam prisluhnem danes. Nisem prepričan, ali so pri tem posvetovanju sodelovali vsi koordinatori. Nekateri niso odgovorili. Gospod Kaputo. Ja, hvala, predsednik. Tudi jaz sem nekoliko zmeden, saj sem dobil samo sporočilo, da sestanka koordinatorjev ne bo. Sam menim, kot so povedali že nekateri kolegi, da se moramo potruditi, da bi imeli čim več uh, sestankov, kot je možno. In gotovo je tukaj prišlo do nesporazuma, glede na to, da tega sporočila nismo. Uh, dobili in da nismo dobili dnevnega reda. In na, seveda bi bilo absurdno imeti sestanek koordinatorjev brez dnevnega reda, tako da ga je gotovo treba pač um, prestaviti. Ja, ne podejmuje decizije o spotkanju. Gospe in gospodje, odločitev o koordinatorjih ne sprejemam brez mnenja koordinatorjev. To je bilo mnenje večine in zato sem se odzval tako, kot sem se. Ne gre za to, da se jaz ne želim srečati s koordinatorji. Šlo je zgolj za številko ljudi, ki so odgovorili. Hvala lepa. 29. pa se bomo lahko na dolgo in široko pogovarjali o tej tematiki. Mislim, da ni ničesar, eh, kar obravnavamo eh, na seji koordinatorjev, česar ne bi mogli obravnavati tudi tukaj. Ni, nič ni tako tajnega. Gospod Flenega, izvolite. Ne cenim tega, da me eh, imate za bedaka. Ali lahko uh, Eh, prosim, odgovorite na vprašanje gospe Sendre. Kateri koordinatorji si zahtevali, da se stanka ne bo? Tega nam niste povedali. Doslej smo slišali sa, samo mnenja ljudi, ki so v bistvu zelo presenečeni, da se je koordinatorjev ni. Prosim vas, da nas ne žalite. Ja, mufijem še, ne mufijem še. Gospod Flanagan. Takole je. Ne pravim, da so koordinatorji vsi zahtevali, da se je ne bi bilo. Ampak jaz eh, pravim, da večina koordinatorjev ni pokazala navdušenja za tako zasedanje in zato sem zasedanje odpovedal. Ne gre za to, da bi kdo od koordinatorjev zaprosil, da se sestanek odpove. Ampak okoliščine so bile take. Jaz sem povprašal, ali naj organiziramo sestanek in večina ni podprla tega, da bi sestanek imeli. In stanje zdaj je tako, kot je. Nezaslišano je, eh, da jaz ne bi želel sklicati sestanka koordinatorjev prav nasprotno, no, ampak eh, večina koordinatorjev očino, očitno ni odgovorila na moje vprašanje. Gospod Andriju. E eh, koordinatorji ELS-a zahtevajo, da bi sestanek potekal, prav tako eh, socialisti, prav tako koordinatorji GUE, ALDE in drugi. In zato sem presenečen, da nimamo tega sestanka. Prišli bomo do konca mandata, pa se ne upošteva večinska odločitev koordinatorjev. Kakšen je razlog eh, za to, da ne bomo imeli tega sestanka? Eh, Koordinatori večinsko zahtevajo, da bi ta sestanek eh, zvečer potekal. Očitno obstaja volja, da se ta tehnični sestanek izvede. In zanima me, zakaj ga ne bo. Ne moremo končati mandata na ta način, da kar odpovedujemo sestanke. Pošlje, šanovni panjstvo, konsultacije v mojem imenu. Gospod Andrijo, gospe in gospodje, sekretarjat se je posvetoval v mojem imenu. Nisem jaz tisti, ki se je obrnil na koordinatorje. Hvala lepa. No, sama bi opozorila na to, da sem bila jaz tista, ki je že jeseni rekla, da moramo določiti časovnico za SKP, zato da bodo stvari jasne. Takrat ni bilo nobenega glasovanja, to nekako odlagamo z enega sestanka na drugega in mislim, da moramo naslednji teden v torek dejansko sklicati sestanek koordinatorjev v okviru odbora Agri in koordinatorji se morajo potem uh, sestati, pogovoriti z vsemi tremi poročevalci. Morajo tudi glasovati. Potrebujemo jasnost. Sama uh, k temu pozivam zdaj že štiri mesece in zdaj pa res že dovolj. Gospod Egnjo. No, imam pa tudi nekaj dobrih novic za druge koordinatorjev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 No, situacija je precej občutljiva. Mislim, da je prišlo do nesporazumov. Um, sam vam uh, želim povedati povsem transparentno, kaj se je zgodilo s tem sestankom eh, koordinatorjev. Uh, tukaj je bilo na sekretarjat naslovljenih nekaj tem, o katerih naj bi razpravljali, in pa tudi v zvezi z odločitvami o dodelitvi poročil in tako naprej. Uh, In uh, potem smo s kolegi opazili, da uh, je bilo treba sprejeti pravzaprav samo eno operativno odločitev. Zelo malo je bilo pomembnega dela za uh, ta sestanek koordinatorjev in to odločitev bi brez težav sprejeli tudi drugič. In zato. Uh, ker pač ni bilo veliko točk eh, na dnevnem redu za sestanek koordinatorjev, smo se odločili, da ga preložimo. Res eh, pa je prišlo tudi do posvetovanja s koordinatorji. Vsi ste eh, prejeli mail, ki vas je obveščal, da je treba sprejeti zelo malo odločitev. In prejeli smo na ta mail samo tri odgovore. En odgovor je prišel iz skupine eh, zelenih, ki eh, je zahteval, da se sestanek vseeno izvede, potem en odgovor je prišel iz skupine GUE, pa še odgovor iz skupine ELS smo prejeli. Druge skupine pa se sploh niso odzvale, kolikor vem. In eh, na podlagi teh elementov, ki smo jih predstavili predsedniku, se je potem predlagalo, da se sestanek izvede danes uh, odpove. Pa še ena stvar, ki jo je treba povedati. V torek naslednji teden, torej 29. Eh, je bilo očitno odločeno, da bo sestanek Agri posvečen v celoti SKP in reformi SKP. Eh, in to je tudi potem pretehtalo, da smo se odločili, da bomo eh, v tem okviru, torej eh, v okviru razprave o SKP, izvedli tudi sestanek eh, koordinatorjev. Je pa sestanek naslednji teden odprt za vse, torej ne bo samo sestanek koordinatorjev, ampak cel dnevni sestanek odbora. Moment. Na veražno. Trenutek. Moja Izredna prošnja je bila, da se opravi to pisno posvetovanje. Nisem želel sam sprejeti odločitve, zato sem zato zaprosil koordinatorje in pa sekretarjat, da opravimo pisno posvetovanje. Tako da mi ne pripisujte nikakršne nenaklonjenosti temu, da bi sklical sestanek koordinatorjev. Z veseljem ga skličem. To nima nič opraviti s pomankanjem časa ali dobre volje z moje strani. Gospod Hojsling, no, ne želimo tole podaljševati. Če je prišlo do nesporazuma, je pač tako. Moramo postopati drugače potem. Ampak časovnice ne moremo javno obravnavati naslednji teden tukaj, kajti potrebujemo sestane koordinatorjev in pogovarjati se moramo s poročevalci. Zato bi bilo dobro, da bi imeli naslednji teden sestane koordinatorjev. Pogovoriti se moramo tudi o samem urniku, o časovnici. In za to tematiko potrebujemo več kot pet minut. Potrebujemo več jasnosti in zato vas tudi preprosto prosim, da se sestanemo naslednji teden, če se že danes ne moremo. To ni razprava, kjer bi lahko bili navzoči vsi. Pogovoriti se moramo, moramo o časovnici in pa o metodi dela. Prosim, da to upoštevate. Želim eh, poprositi pana ministra, eh, eh da imam na. Zdaj pa bi eh, želel dati besedo ministru. Eh, upam, da bomo lahko sklicali sestanek koordinatorjev, ki pač trenutno še ni predviden. Upam, da bomo to lahko uredili. Pa še ena stvar. O tej stvari smo se pogovarjali že ob številnih priložnostih. In nisem prepričan, da bi se morali vračati vse čas na iste vprašanja. O tem smo se že pogovarjali, določali smo časovnice, vem, da je delo zapleteno in eh, kapo dol poročevalcem in eh, vsem tistim, ki sodelujejo z njimi. Ampak mislim, da bi se morali tukaj ustaviti. Tako da zdaj prosim ministra, da spregovori temu odboru. Pripričan sem, da minister nima nič proti, zdaj, ko je poslušal tole razpravo, to ni nič skritega, prikritega, to se pač dogaja tudi na svetih za kmetijstvo. Na tem zasedanju imamo na voljo 20 jezikov. Pozdravljam pa našega gosta, ministra, ki ima ogromno izkušenj bil je minister od leta 2004, bil je tudi poslanec. Predvsej se je ukvarjal tudi z vprašanji kohezije in solidarnosti. ukvarjal se je tudi s skupno kmetijsko politiko, pa z večletnim finančnim okverom. Torej, to so vse stvari, ki so izredno pomembne. Minister verjetno ve, da je bilo pripravljenih približno 7 tisoč predlogov sprememb. No, ampak prepričan sem, da bo minister o vseh teh stvarih spregovoril tudi sam. Minister, opravičujem se vam, da so poslanci nekoliko zavlekli tole razpravo o notranjih ureditvah, ampak življenje je tako. No, hvala za besedo, k temu nimam kaj dosti dodati. moje izkušnje mi omogočajo, da lahko tudi sam prispevam in to na svoj način. Hvala lepa, predsednik, spoštovani poslanci v odboru za kmetijstvo. Spoštovani poslanci, v veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami tukaj, da lahko predstavim prednostne naloge romunskega predsedstva Svetu Evropske unije. Hvala rad eh, bi vam prenesel spoštljive pozdrave romunskih kmetov. Oni so imeli koristi od skupne kmetijske politike, vi ste poskrbeli za to in še naprej eh, bomo nadaljevali s tem, ta prispevek eh, za kmete se bo nadaljeval tudi v obdobju od 2021 do 2027. Za Romunijo je to zelo pomemben čas. Prvič predsedujemo, je pa zdaj že 12 let, odkar smo pristopili Evropski uniji. Pred nami je zelo dinamično obdobje, veliko pomembnih dogodkov bo, ko gre za prihodnost Evropske unije. Dogodki si bodo sledili hitro in upam, da bomo uspešni posredniki in da bomo evropski projekt eh, še naprej peljali tako, kot je treba. Vrh v Sibiju bo 9. maja. Mm, Tako da upam, da bomo poskrbeli za uh, bolj kohezivno, bolj demokratično Evropo. Z ministri se bomo pogovarjali o tem, katere odločitve so že bile sprejete na ravni Evropske unije in katere odločitve so še potrebne za evropski projekt. Naše predsedstvo se želi osredotočiti na državljane. Želimo jim približati evropsko agento in pa rezultate naših uh, skupnih prizadevanj v dobro državljanov. Romunija, kot predsedujoča Sveto Evropske unije, si bo prizadevala, da bi dosegla posebne rezultate, ki bodo vsem omogočili, da požanja koristi trdne in uh, kohezivne Evropske unije. Torej, predsedstvo bo poskrbelo za kohezijo med državami, med regijami in mesti. Kohezija kot evropska vrednota je za evropsko predsedstvo zelo pomembna. Naše prednostne naloge se nanašajo na štiri področja. Evropa približevanja, Evropa varnosti, Evropa kot globalni akter in Evropa skupnih vrednot. Najprej prvi stebr. Naš splošni cilj je, da dosežemo Evropo, ki je konvergentna in v kateri imamo kohezijo. Želimo zagotoviti trajnosten, pravičen razvoj za vse državljane in to tako, da povečamo konkurenčnost, da zmanjšamo vrzeli v zaposlovanju, izboljšamo socialni napredek, povezljivost, digitalizacijo, podjetništvo in da konsolidiramo tudi industrijsko politiko. Potem drugi stebr, splošni cilj je, da dosežemo varno Evropo. Želimo živeti v bolj varni Evropi, kjer je več kohezije med državami članicami, ki se na ta način lahko bolje spopadajo z varnostnimi izzivi, ki prihajajo od zunaj. Želimo podpreti pobude po sodelovanju na tem področju. Potem tretji stebr, Evropa kot globalni akter želimo konsolidirati evropsko vlogo na svetovni ravni, tako da eh, pripomoremo k izvajanju strategij na svetovni ravni, želimo zagotoviti ustrezne vire na ravni Evropske unije. Spodbujati želimo politiko eh, razširitve, pa politiko sosedstva in želimo, da Evropska unija ustrezno izpolnjuje svoje mednarodne zaveze. Potem pa četrti stebr gre za spodbojene solidarnosti in pa kohezije unije. Spodbujanjem politik proti diskriminaciji in pa za enako obravnavanje moških in žensk. Želimo izboljšati tudi vključenost državljanov v evropski razpravi. Romunsko predsedstvo bo prispevalo k načelom eh, večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027. Naslednji večletni eh, proračun bo moral zagotoviti sredstva, da bomo dosegli cilje v naslednjih sedmih letih. Naše zaveze na politični in tehnični ravni pomenijo sodelovanje med Evropskim svetom, parlamentom in pa komisijo. To je pomembno eh, z vidika končnih rezultatov v pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Večja konvergenca med unijo ostaja prednostni cilj. To je podlaga za uveljavljanje vseh evropskih politik. Evropski parlament je pomemben, kaj ti zastopa državljane zahvaljujoč svojim 12 letom dela v vlogi poslanca v Romuniji. Bil pa sem tudi član Evropskega eh, oziroma Romunskega eh, kmetijskega odbora, kateremu sem štiri leta predsedoval. Torej, to so izkušnje, na podlagi katerih vam lahko zagotovim, da sem na voljo, da želim sodelovati, da želim delati konstruktivno in učinkovito, da bomo napredovali čim bolj, glede na to, kaj so dosegla že prejšnja predsedstva. Svojo ekipo sem pripravil v duhu sodelovanja. Zahvalil bi se Elizabet Köstringer in njenemu osebju za vse, kar so storili. Hvala lepa in čestitke tudi vam, Adamu. Adam. Hvala vaši ekipi za pragmatičen in učinkovit mm, eh, pristop k pogajanjem o zakonodajnih dosejih, ki so že bili dokončani, pa tudi o drugih. Torej, želim, da nadaljujemo v enakem duhu, da postorimo, kar je treba storiti. Biti moramo realistični in pa pragmatični. Zavedamo pa se, da imamo zelo malo časa da dosežemo dogovor in dokončamo vse postopke, ki so potrebni za sprejetje zakonodajnega akta pred uh, evropskimi volitvami. Torej, čas nas bo pritiskal in to bo izziv za vse institucije. Ampak jaz sem prepričan, da lahko uspemo. Lahko se zanesete, da bo svet svoje delo dobro organiziral in da bo imel razumen pristop. Zakonodaje, eh, eh, pogajanja v zvezi z zakonodajnim eh, paketom, v zvezi z reformo SKP, ki se nanaša tudi na večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027, je prednostna naloga na, podlogu, na področju kmetijstva. Želimo modernizirati in poenostaviti uh, Eh, kmetijsko politiko. Medtem, ko se izvaja reforma, pa moramo spoštovati tudi pogodbo o delovanju Evropske unije. Treba se je zavedati pomembne vloge SKP pri spodbojanju kohezije in pa konkurenčnosti na enotnem trgu EU. Uh, eh, lahko posodobitev prispeva k večji učinkovitosti SKP. Na ta način lahko zagotovimo, da bomo tudi v prihodnje uh, zagotovili pošten delež oziroma ustrezno življenje ljudem na podeželju in kmetom. Hkrati pa želimo zagotoviti tudi varno preskrbo s hrano po razumnih cenah. Želimo zagotoviti ustrezno produktivnost in pa konkurenčnost evropskega kmetijstva. Zavedati se je treba eh, specifičnih značilnosti socialnih struktur v kmetijstvu. V državah članicah se namreč situacija razlikuje. Imajo tudi eh, naravne in pa strukturne razlike. Soočamo se izzivi ki jih prinaša prihodnost. Vsaka država članica ima svoje posebnosti. Še naprej moramo pripravljati zakonodajo za skupno kmetijsko politiko prihodnosti in zato je to tudi tako pomembno za evropsko predsedovanje Evropski uniji oziroma svetu. To pa vse mora potekati z roko v roki, s pogajanji o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021-2027. Romunsko predsedstvo bo spodbujalo eh, razpravo in si prizadevalo doseči soglasje v zvezi s tremi oziroma ključnimi vidiki bodoče SKP. Želimo doseči delni splošni pristop glede svežnja Eh, ki se nanaša na reformo SKP. Romunsko predsedstvo bo organiziralo razprave, s katerimi želimo ugotoviti, kakšne naj bi bile nove rešitve. Želimo spodbuditi m, mm, proizvodnjo beljakovinskih eh, rastlin. Zato, da bi zagotovili tudi uh, neodvisnost Evropske unije pri pridelavi teh beljakovinskih rastlin še naprej želimo poskrbeti za zbliževanje procesa neposrednih plačil. Potrebujemo več poenostavitve in večjo subsidijarnost za države članice, tako da bodo imele razvojne strategije, ki bodo posamični državi članici bolj pisane na kožo. Potem je tukaj še medgeneracijska obnova ki je tudi del prihodne SKP in zato je treba finančna sredstva Evropske unije porabiti čim bolj učinkovito, da zagotovimo mehak eh, medgeneracijski prehod, da ne bo prišlo do eh, selitve mladih z podeželja oziroma do staranja kmetijskega prebivalstva, kajti ravno kmetijstvo je bistveno za človeštvo. Zvedeti se je tudi treba, da je treba podpreti male kmete, zlasti v gorskih območjih. Še posebej pa to velja za mlade kmete, ki bistveno prispevajo k konvergenci v evropskem kmetijskem okolju. Ti mladi lahko to okolje ponovno oživijo, tako da bo imelo boljšo prihodnost, potem eh, inovacije, bioekonomika, eh, raziskave na področju kmetijstva, vsem tem se eh, bo pogovarjal svet Evropske unije v prvi polovici leta 2019. Brez raziskav in razvoja ne morete doseči okoljskih virov in virov, ki se vežejo na podnebne spremembe. zagotavljanje trajnostnega razvoja eh, v evropskem kmetijstvu, zagotavljanje možnosti, da se lahko odzove na vse bolj kompleksne izzive. Vse to zahteva enakopraven dostop do sredstev za raziskave za vse države članice, ne glede na njihovo geografsko politiko. Bioekonomika bo imela bistveno vlogo pri našem pristopu. Treba bo povečati sinergije med posameznimi državami politikami. Raziskave, rezultate raziskav bo treba vključevati v to delo, izboljševati si bo treba najboljše prakse, da zmanjšamo izgube vzdolž uh, prehranske verige. Hkrati pa s tem tudi ohranimo naravne vire. In za vse to bomo potrebovali uredbo. 1305 iz leta 2013, potem eh, uredbo 1306 iz leta 2013 in potem 1307 iz leta 2013, ta zadnja se nanaša na neposredna plačila, in potem še 1308 iz leta 2013 o organizaciji skupnega trga. Numărul 1305 din 2013 și numărul 1307 din 2013. Vse te uredbe bo treba spremeniti. Najprej uredbi 1305 in 1307, obesta iz leta 2013, gre uh, za področje neposrednih plačil in pa podporo za uh, razvoj podeželja v letih 2019-2020. Kot veste, ti uredbi imata pomembno vlogo pri financiranju ukrepov iz prvega in drugega stebra za dve leti, ki smo ju omenili, 2019 in 2020 gre za prenos eh, sredstev eh, med stebrama tudi v letu 2020. Gre za to, da eh, bi uporabili mm, blaže pogoje. v okviru um, območji z naravnimi ovirami. Hkrati pa bi uporabili tudi sredstva iz skladov za tehnično pomoč, da bi lahko pripravili strateške načrte. Romunsko predsedstvo je pridobilo soglasno podporo držav članic v posebnem odboru za kmetijstvo. Poleg tega smo poslali eh, predsedniku Šekerskega tudi eh, dopis eh, o tem, da se strinjamo. In želeli bi, da se postopek konča čim prej. Potem direktiva o boju proti nepoštenim trgovinskim praksam, poslovnim praksam. potekala so že pogajanja v okviru trialoga eh, med vsemi tremi inštitucijami, to je bilo decembra 2018 in vsem čestitam eh, za rezultat. Romunsko predsedstvo bo sprejelo primerne ukrepe, da dosežemo dokončni dogovor in da bo ta direktiva lahko sprejeta predn se konča um, sklic tega parlamenta. to je zelo pomembna direktiva in romunsko predsedstvo je že pridobilo soglase posebnega odbora za kmetijstvo. To je bilo torej potrjeno v dopisu predsedniku Šekjerskemu. Postopek mora biti torej končan čim prej. Vem, da je to bila prednostna naloga za Evropski parlament. Uh, Um, ta direktiva bo res pomembna za trg, zlasti, ko gre za kmete in uh, druge subjekte, ki sodelujejo v uh, prehranski dobavni verigi. Na ta način bomo uh, končali enostranske zlorabe nekaterih akterjev. Želimo zagotoviti ustrezno prehransko verigo in ustrezno preživetje evropskih kmetov. Zdaj pa še nekaj o žganih pijačah. To je tudi zelo pomemben zakonodajni dosje. Romunsko predsedstvo bo naredilo vse, kar je potrebno za to, da bo uredba sprejeta še pred koncem trenutnega mandata Evropskega parlamenta. In v tem pogledu zelo računam na vaše sodelovanje, zato da bomo uspeli izpolniti vse ustrezne um, postopke, tako da bo ta uredba začela veljati. Zagotavljam vam, dragi poslanci in poslanke, da smo mi zelo pripravljeni sodelovati z vami, zato da zagotovimo, da bodo proizvajalci hrane v Evropski uniji in vsi državljani Evropske unije imeli tako SKP, ki bo uh, dosegala cilje in uh, ki jo bomo oblikovali vsi skupaj. Zdaj pa še dobro počutje živali, to je tudi ena od velikih skrbi. Uh, v kmetijskem sektorju. Je pa ta sektor zelo pomemben za gospodarsko rast posameznih držav in pa Evropske unije v celoti. Romunsko predsedstvo bo nadaljevalo z razpravami eh, glede eh, čezmejnega širjenja bolezni. Afriška prašičja kuga je ena taka bolezen, s katero se ukvarjamo že od leta 2014 naprej. Treba je najti učinkovite rešitve za to, da se omejijo socialne in ekonomske posledice te bolezni na naših ozemljih. Romunsko predsedstvo bo še naprej spodbujalo razprave na temo afriške prašušičje eh, kuge in imeli bomo tudi ministersko konferenco v Bukarešti na to temo. Obravnavali pa bomo tudi druge eh, bolezni eh, živali, ki se širijo čez mejno. Na tehnični ravni bo romunsko predsedstvo spodbujalo razpravo tudi o enotnem pristopu mm, v zvezi s krepitvijo kapacitet na ravni EU. Mm, tako da se bodo te kapacitete enakopravno uporabljale po vsej Evropski uniji. Um biološka varnost je pomembna in to je eden od načinov, kako zaščititi zdravje živali in preprečevati bolezni. Potem še en pomemben vidik eh, je tudi eh, odpornost mikrobov na antibiotike in strategija na tem področju. Romunsko predsedstvo bo tukaj zagovarjalo pristop eno zdravje. Eh, opredelili bomo prihodne korake, ki jih mora storiti EU na tem področju. Imeli bomo tudi ministersko konferenco na to temo v Bukarešti. Dobro počutje živali bo pomembna tema za naše predsedovanje svetu. Analizirali bomo priporočila iz poročila računskega sodišča na temo dobrega počutja živali. Eh, to poročilo je bilo objavljeno 14. novembra leta 2018. Skušali bomo zapolniti vrzeli in uh, sprejeti zaključke sveta. Potem izvoz živali, to predstavlja velik del dohodka evropskih kmetov in romunsko predsedstvo bo nadaljevalo s to razpravo, zato da se najdejo dobre rešitve in dobre prakse in da se zagotovi dobro počutje živali pri pomorskem prometu. Imeli bomo seminar na to temo v Bukarešti in sicer junija ob eh, vrhu veterinarjev. Potem prilagajanje eh, podnebnim spremembam eh, in pa ustrezno ravnanje z gozdovi. To je tudi zelo pomembna tema, na katero se osredotočamo tako v Evropi kot tudi na globalni ravni. Romunija ima dolge izkušnje z upravljanjem gozdov. Naš pristop bo eh, temeljil na eh, ideji, da se eh, gozdovi tudi prilagajajo na podnebne spremembe oziroma da nam pomagajo pri prilagajanju podnebnim spremembam in pomagajo tudi pri preprečevanju degradacije tal. nimamo sicer eh, enotne gozdarske politike, ampak Romunija misli, da je gozdove treba upravljati na evropski ravni. Eh, če sektorski pristop potrebujemo na tem področju. Trenutna gozdarska strategija eh, od leta 2018 do 2020 in pa tudi obdobje po letu 2020. Eh, mora zagotoviti, da bomo imeli ustrezne sinergije med različnimi sektori in da se integrirajo te sektorske politike, tako da bo vse skupaj pozitivno vplivalo na gozdove. Pravno zavezujoč sporazum o, o gozdovih bo tudi prispeval k temu, da se bodo dosegli trajnostni cilji tisočletja. To je povezano z agendo do leta 2030. Bolgarsko in avstrijsko predsedstvo sta trdo delali eh, za to, da bi dosegli eh, napredek eh, pri procesu gozdovi Evrope. Romunija se bo trudila za to, da bo ta proces šel naprej in da bomo eh, opredelili na evropski ravni skupne standarde dobrega upravljanja gozdov. Trenutni mednarodni kontekst eh, zahteva, da Evropska unija in države članice delujejo enotno in da oblikujejo tudi skupno stališče eh, za um, 14. sejo um, foruma za gozdove Združenih narodov. Eh, s tem bom tudi zaključil. Hvala za pozornost in z veseljem bom odgovoril na vsa vaša vprašanja. Za bardzo všestronne predstavljenje. Hvala, gospod minister, za ta. Um, zelo celovit pregled tega, kaj želi doseči romunsko predsedstvo. 30 eh, poslancev in poslank je zaprosilo za besedo. Koordinatorjev bom dal po dve minuti, drugi člani pa boste dobili po eno minuto. Gospod Des bo prvi spregovoril in ko me boste videli, da maham s kladivom, se prosim ustavite. No, herzlichen Dank, Herr Minister. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi ministru, da je v našem odboru za kmetijstvo na parlamentu in da je lahko predstavil romunsko predsedovanje. Skupna kmetijska politika ima trenutno zelo pomembno vlogo. Ali menite, da lahko v tem kratkem časovnem obdobju sploh še kaj dokončamo? Ali menite, da je to popolnoma izključeno? Skupaj s Pavlom de Castrom smo uh, v tem sklicu potrdili uh, uredbo Omnibus. Potrebovali smo 14 mesecev, no zdaj pa gre uh, za pomembne akte, ki so vezani na SKP in težko si predstavljam, da bi to lahko zaključili za časa romunskega predsedstva. Ne želimo izgubljati na kakovosti zaradi hitrosti. No, na koncu ste se dotaknili še gozdov. Menim, da moramo z evropskega vidika kaj postoriti, ampak načeloma gre to za nacionalno zadevo. V Nemčiji od leta 1970 imamo eh, ogromne površine, ki so bile eh, posajene eh, in. Eh, Zato se strinjam, da je treba gozdovom posvetiti posebno pozornost, kajti skladiščijo CO2 in eh, pomembni so tudi z vidika eh, pomembnih sprememb. Potem ste govorili še o konkurenčni sposobnosti mm, v kmetijstvu. No, tudi gospod Hogan eh, govori o tem, no, ampak. ampak iz, iz tega, kar je povedal gospod Hogan, ta konkurenčnost ni tako razvidna. Vemo, kako je Evropa različna in zato je treba vsakeč sproti obravnavati nacionalno uh, situacijo. Ne moremo vsega urediti iz Brusla. Tako čas mi je potekal. Vesel sem, vesel sem da ste z nami in želim vam čim več uspeha. Gospod Kaputo. Hvala, gospod predsednik. Najprej Naj eh, čestitam gospodu ministru za njegov prispevek, tako eh, iz vsebinskega vidika, kot zaradi prednostnih nalog, ki jih je tako celovito predstavil. Redko, da imamo priložnost slišati takšno predstavitev in kot eh, ste rekli, moramo hiteti, saj imamo pred seboj zelo pomembne dosjeje. Naj se navežem še na kolego Desa in na vprašanje SKP. Predstavniki sektorja nas prosijo, da pripravimo pravno podlago za naslednji mandat. In eh, tako si tudi mi prizadevamo, da bi z delom zaključili v odboru in eh, po možnosti tudi na plenarnem zasedanju. Zato bi me zanimalo tudi slišati, kaj vi menite o tem. Vi ste se lotili nekako vseh točk reforme SKP, mm, omenili ste, katere so prednostne med njimi in zdi se nam pa zelo pomembno, da mora biti um, us, uh, nova, uh, eh, diverzificirana, različ, uh, različna oblika kmetijstva, to, kar moramo pripraviti tudi za naše mlade. Potem, kar se tiče stroškov za SKP, te je treba določiti uh, Eh, tako, da se bolje zasleduje cilje Evropske unije. In mislim, da moramo biti pri tem bolj strogi do proizvodov, ki prihajajo v Evropsko unijo in eh, sicer eh, bolj preverjati njihovo poreklo. Ne gre za protekcionizem, temveč za zahtevo po preglednosti. In zanima me mnenje vašega predsedstva v zvezi s tem. Gospod Kužnjuk. Hvala za besedo. Rad bi se zahvalil gospodu ministru, da je prišel v naš odbor. Hvala za celovit pregled prednostnih nalog rumunskega predsedstva na področju skupne kmetijske politike. Kot druga dva govorca bi tudi sam rad povdaril to, da je šest mesecev kratko obdobje. In kar se tiče Evropskega parlamenta, imamo mi samo še tri mesece, zato ker eh, zaključujemo naše delo. Dokončno pa ga bomo končali aprila, tako da smo res pod velikim časovnim pritiskom. Rekli ste, da bo Evropa konvergence in kohezije ena od prednostnih nalog, torej da se bodo zmanjševale razlike med posameznimi državami. Ministr bo tudi vedel iz svojih 12-letnih izkušenj Romunije v EU. Eh, Poljska jih ima 15, torej kar se tiče neposrednih eh, plačil, je neenakosti še ogromno. Obstajajo predlogi, da bi se te razlike v naslednjem večletnem finančnem okviru zmanjšale. Ampak ministra želim vprašati naslednje ali ne bi bilo bolje, če bi imeli enakost v celoti, popolno enakost med državami, ker sicer gre za diskriminacijo kmetov v srednji in vzhodnji Evropi. Dobro bi bilo, če bi se te diskriminacije znebili. Zato me zanima, gospod minister, kaj bo naredila Romunija za to, da bo prišlo do um, eh, en, bolj enakopravne situacije. Hvala, gospa Senra. Hvala. Med prednostnimi nalogami, ki ste jih pokomentirali, je SKP nekaj, kar nas vse zelo skrbi. Rada bi vas vprašala naslednje. Ali imate predvidene kakšne ukrepe za to, da se da prednost. Eh, majhnim družinskim kmetovalcem v okviru nove SKP. Te teme se vse čas lotevamo, ampak nikoli ne pride do predlogov, da bi eh, ohranili te obrate aktivne. To so pravzaprav obrate, ki zagotavljajo delovna mesta in omogočajo, da se kmetijske dejavnosti na podeželju izvajajo še naprej. Potem eh, zanima me vprašanje žensk, ki ste ga tudi vi omenili um, žensk v novem predlogu SKP ni. In zanima me, ali boste kot romunsko predsedstvo predlagali tudi kakšen konkreten ukrep za to, da se konča neenakost, eh, ki prizadeva ženske kmetovalke, predvsem, ko gre za družinske kmetije. Pa še eno vprašanje vam želim zastaviti in sicer vprašanje o zemliščih, o zemlji. V tem odboru smo večkrat že razpravljali in tudi sprejeli resolucijo o koncentraciji ozemelj v Evropi. In eh, prav zdaj eh, v določenih regijah, naprimer v Galiciji, odkudar prihajam, se izvaja velik pritisk po nakupih zemlišč. Ta pritisk prihaja eh, strani velikih podjetij. Pogosto so to podjetja, ki izvajo industrijsko kmetovanje in eh, eh, pravzaprav eh, gre za velike obrate, naprimer za svinjerejo in želijo torej množično kupovati zemlišča. Ali boste zagotovili, da bodo zemlišča še vedno ostala v rokah ljudi? Hvala, gospod Hausling. Ja, hvala lepa, že včeraj sem imel to veselje v odboru Envi. da se oglasim in zdaj bi se eh, želel dotakniti tistih tematik, eh, ki jih danes še nismo spostavili, včeraj pa nismo dobili odgovora. Mali kmetje, ravno Irska je tista, eh, ki bi morala recimo posvetiti ogromno pozornosti temu vprašanju in SKP trenutno ne prinaša odgovora. Potem tematika prilaščanja zemljišč ta je zelo pomembna. Potem pa je tukaj še tematika izgube zemlišč. No, govorimo o tem, da bomo zmanjšali proračun v drugem stebru. Kaj pravite vi k temu? Še nekaj me pa čudi. Včeraj ste to že omenili in so vas kritizirali, eh, kajti niti enkrat niste omenili podnebja. Kaj boste storili skupaj z drugimi, seveda? da bo kmetijstvo doseglo tudi eh, cilje, ki so vezani na podnebje in podnebne spremembe. Želel bi si par izjav na to temo z vaše strani. No, poleg tega pa nas zanima še naslednje, v nekaterih imamo težave s korupcijo, mislim, da tudi v vaši državi. In uh, zato moramo spregovoriti o tem, kako sredstva gredo v napačne kanale. O tem se treba pogovarjati in je treba sprejeti tudi ustrezne ukrepe. No, Irska verjetno tudi ni na vrhu, eh, oziroma vaša država gotovo ni na vrhu tistih držav, ki se najbolje borijo proti pesticidom. Veliko neonikotinoidov uporabljate, o tem lahko kolega podrobneje spregovori. Torej, želeli bi, da na področju SKP naredimo več tudi na tem področju. Potem pa je tukaj vedno znova še tematika gozdov. Včeraj smo se o tem že pogovarjali imamo uh, ustrezne eh, direktive, smernice v zvezi z gozdovi. Ne moremo sekati gozdov kar tako na počes in eh, Evropska unija mora zagotoviti, da se spoštujejo vsa načela vezana na varstvo okolja. Oui. Gospod Loazu. Eh, hvala, gospod predsednik, gospod minister. Um, Predsedstva si sledijo, ampak eh, stvari ne grejo naprej. Za kmete situacija ni nič boljša. Upam, da z vami ne bo tako. Um, pri vas bo verjetno tudi tako, čeprav ne zato, ker ne bi bili eh, sposobni, ampak težko je. Eh, vplivati na same postopke, bruselske postopke, ki silijo eh, kmete tudi v Franciji proti prepadu. Kako bi lahko postopali drugače? Gre za politiko Evropske unije in eh, vse politike gredo v smeri podrejanja kmetijskega sektorja. Mm, soočamo se z ekonomskimi problemi proizvajalcev. Ehm, poleg tega ne spodbujamo mladih kmetovalcev, da ostajajo na podeželju. Zanima me stališče vaše države do tega. Ehm, treba je najti tudi um, dogovor pred februarjem o treh temeljih SKP oziroma treh stebrih. To bo zelo pomembno za vse eh, kmetovalce in postopati moramo hitro. Potem me zanima, kako hitro napredujejo razprave v svetu, predvsem, ko gre za večletni finančni okvir. Na koncu pa me zanima še, kako boste branili sporazum za SKP in eh, kakšne imate cilje v okviru rumunskega predsedstva na tem področju. Hvala. Dziękuję, przechodzimy do wystąpień jednominutowych. Hvala, zdaj pa po eno minuto. Vsi naslednji, gospa Zoana, izvolite. Domnule ministru, in kvaliteta, da bi če prešinte ali komisiji, da agrikulturo. Gospod minister. Sama sem podpredsednica odbora Agri tukaj v Evropskem parlamentu in želela bi vas pozdraviti med nami. Poznam vas in poznam vaše izkušnje. Vem, da ste se trdo borili za romunsko kmetijstvo, prav tako za evropsko kmetijstvo. Tekom celotne karijere ste um, zelo odločno zastopali kmete. Uh, potrebujemo subsidijarnost. V Evropi obstaja problem, kaj ti ljudje zapuščajo podeželje. Mm, obstajajo problemi pri mladih kmetovalcih, težko prepričamo ženske naj ostajajo v kmetovanju. Digitalizacija je pri vsem skupaj ključnega pomena. Brez nje evropsko kmetijstvo ne bo doseglo standardov, ki jih želimo doseči. Tukaj v odboru za kmetijstvo se pogosto pogovarjamo o aktivnih kmetovalcih, o pravih kmetovalcih, o, tudi o novih kmetovalcih, ki se selijo na podeželje in začenjajo obdelovati zemljo. Vem, da se vi zelo zauzemate za naložbe v kmetijstvo. Še ena um, pomembna tema pa so enake subvencije za vse kmete, ne glede na to, kje se nahajajo v Evropski uniji. Gospod minister, pozdravljam tudi dejstvo, da ste spregovorili o dobrem počutju živali. Kolegi pred mano so govorili tudi o okoljskih težavah. Vem, da ste bili vi dejavni tudi na tem področju. Želim vam vse dobro in sama kot podpredsednica tega odbora vas zelo občudujem. Želim vam vse dobro pri romunskem predsedovanju. Upam, da boste lahko bistveno prispevali k reformi SKP. Sí, gracias, señor ministro, gracias por estar aquí esta tarde. Gospa Irans, hvala. Nekaj vprašanj bi vam postavila sem poročevalka in zanima me, kako svet gleda eh, na eh, to temo, eh, kako je s strateškimi načrti. Potem Merkusur me tudi zanima. Eh, eh, zanima me, kako je z napredkom eh, ali prihaja do napredka. Zanimajo me tudi geografske oznake in pa oznake izvora. Eh, Um, ta tema je zaskrbljujoča, zato ker stvari niso dobro opredeljene in zanima me, kaj bo naredil svet oziroma vaše predsedovanje v zvezi s tem. Pa še v zvezi z večletnim finančnim okvirom uh, bi vprašala nekaj. Zdi se, da nekateri edino rešitev uh, vidijo v tem, da se zmanjšajo sredstva za SKP. Uh, predvsem v svetu se govori o tem, kako eh, bi eh, države odvrnili od takega mišljenja. Gospod Turkan. Hvala. Dve vprašanji imam za vas. Najprej pa vas seveda želim pozdraviti tukaj v Evropskem parlamentu. Zanimajo me zgornje meje pri subvencijah. Obstajajo prednosti in slabosti teh zgornjih meja. In, eh, zanima me vaše mnenje. Eh, povejte mi tudi, eh, kako je z, Eh, tistimi, ki se ukvarjajo s svinjerejo, kako je s prašičimi farmami, kajti to področje se je znašlo v težavah. In zanima me tudi, kako je s površinami, na katerih se uh, redi te živali. Uh, Deja, se z vas poznamo od enose. Gospod Nekov. Uh, hvala. Um, srečala sva se že, gospod minister, na. Uh, dogodku, ki ga je organiziralo bolgarsko predsedstvo. Zanima me, ali boste tekom vašega predsedstva zaključili s trialogi. Ves čas govorimo o, o protievropskih silah, o skepticizmu eh, in tako naprej. In a, eh, mislim, da bi morali imeti enotno stališče v Evropi. Eh, to bi nam pomagalo rešiti tudi razna razhajanja. Um, potem nekaj bi vprašal v zvezi z afriško prašičjo kugo. Um, zahvaljujem se vam, ker ste to omenili, pa tudi gospe Zoani, ker je to izpostavila tudi z veterinarsko agencijo v Romuniji. Regionalni direktor je bil poslan v Ruse, kjer sem prejšnji teden organiziral konferenco na to temo. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali boste podprli financiranje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 teme, ki jih obravnavamo, pa so tako zelo pomembne kot SKP, prihodnost evropskega kmetijstva in tako naprej. Ne bom eh, ponavljal vprašanj, ki so že bila povedana. Rad bi vam pa podal nekaj stvari v razmislek. Eh, jaz kot eh, parlamentarec ne morem dobro sprejeti groženj, ki jih je komisija začela izvajati proti Polski in Mačarski in eh, zdaj grozijo tudi vam. Komisija se spravlja na posamezne države članice. Eh, sam eh, pa pogosto poslušam male kmete, ki se pritožujejo nad slabo situacijo, govorijo o tem, kako jih izkoriščajo multinacionalke. In v Bolgariji je neposrednih eh, pomoči eh, zelo malo, manj kot deset odstotkov kmetovalcev jih prejema. Ali boste vi oblikovali kakšne take politike, da bodo ljudje lahko delali na svoji zemlji in da jih ne bodo eh, izkoriščale multinacionalke tudi prek pošiljanja delavcev na delov tujino? Ehm, Eh, rad bi vas pa pozval tudi k previdnosti, ko gre za um, približevanje oziroma uh, vaše bližanje uh, vašim vzhodnim sosedam, naprimer Moldaviji. Um, oni se zelo trudijo, da bi brez carinskih pravic izvažali v Evropsko unijo. Ampak to za naše kmete ne bo dobro. Uh, prav tako. Eh, želi eh, tak izvoz zagotoviti tudi Ukrajina. Instrumentalizacija kmetijstva eh, v diplomatske namene je tudi slaba. To pravzaprav izpostavlja naše državljane številnim dramatičnim posledicam in tukaj potrebujemo bolj razumen pristop, ki bo tudi bolj naklonjen našim kmetovalcem. Hvala. Gospod Flanagan. No, rad bi se odzval na nekaj, kar so povedali že drugi in sicer glede časovnice, ali je to realistično. Mislim, da ni, prav tako drugi poslanci v različnih skupinah mislijo, da časovnica ni realistična. Premalo časa imamo in zanima me tudi, kaj e, mislite vi o stališču komisije glede določanja zgornjih meja. Um, gre za novo razporeditev in mnogi ljudje v tej novi razporeditvi uh, ne vidijo smisla. Uh, Nekateri pa so želeli to doseči zato, da bi SKB postala bolj verodostojna. Sam sem tudi član odbora KONT za nadzor proračuna in uh, ljudje tam opozarjajo na to, da so potrebne spremembe. Ampak komisija nam ni prisluhnila in zato me zanima vaše mnenje na to temo. Ali mislite, da je to res brez pomena? Hvala. Gospod Andrzej, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, hvala, da ste med nami. Dobrodošli. Veste, da je vprašanje niha na cen in stabilnosti trgov izredno pomembno za prihodnost kmetijstva. Saj to lahko v prihodnosti močno vpliva na ta sektor. Zato pričakujemo reformo SKP in predvsem predloge za njeno spremembo. Predvsem pa, da bi imeli sistem za preprečevanje kriz na evropski ravni, pri čemer bi bila komisija bolj imela več pristojnosti za um, vodenje te naloge. Strinjam se tudi z gospodom Kaputom glede tega, kar je rekel. In zato uh, bi se navezal tudi na to, kar so povedali kolegi v zvezi s postopkom Omnibus. Uh, in tudi s tem, da želimo eh, bolj urediti eh, celotno prehransko verigo in prehranski trg. Eh, dvomim sicer, da boste vi sami imeli priložnost, da se bi pogajali o prihodnih reformah, se vam časovnica tega ne bo dopuščala, ampak zanima me, kako nameravate znotraj sveta ustrajati in obravnavati vprašanje preglednosti eh, na trgu. Sveda je vprašanje kompleksno. In zanima me pa še nekaj, glede na kompleksno trenutno situacijo v zvezi z brexitom. Kaj vi mislite o možnih posledicah brexita na eh, kmetijstvo? Hvala. Gospa Klonek. Eh, hvala lepa, gospod minister. Vem, da ste govorili tudi o rastlinskih beljakovinah in zato se vam zahvaljujem. Eh, pa dovolite, da vam najprej eh, zaželim dobrodošljico za vaše predsedovanje. Eh, Veste, da je bilo objavljeno nedavno poročilo o um, stročnicah v Evropski uniji, vendar pa žal to poročilo ni zadovoljujoče, saj ne daje odgovorov v kontekstu prihodnje reforme SKP. Poleg tega je komisija v tem poročilu. Um, zapisala, da je situacija eh, alarmantna, saj Evropa uvaža 17 milijonov ton čistih proteinov, od tega 13 milijonov soje, ton soje in eh, komisija trenutno vodi pogajanja ZDA za to, da bi uvažala še bolj soje. Ampak kriteriji so tukaj, eh, če tako lahko rečem, precej ohlapni. In zanima me, kako nameravate uh, se lotiti tega protislovnega v bistvu ravnanja um, Evropske komisije? Gospod Erdoš, hvala lepa. Glede na to, kaj smo nedavno prebrali v tisku, se v um, srednji in vzhodni Evropi pojavljajo um, prehranski proizvodi, ki so slabše kvalitete kot v drugih državah. Parlament je lansko leto v zvezi s tem sprejel resolucijo, ter se je v njej zauzel za prepoved takšnih praks. Ali se vi s tem strinjate? ali nameravate v tej temi razpravljati v času vašega predsedovanja. In dotaknil bi se tudi vprašanja prašičje kuge, ki jo je treba izkoreniniti in mogoče bo v ta namen treba povečati razpoložljiva sredstva, zato da bomo lahko eh, ponudili očkodnino in pomagali našim kmetom. Gospod Delej, dobrodan, gospod minister. Včeraj smo se že srečali v odboru za okolje in če se navežem eh, na to, kar je že bilo povedano, pa tudi na to, kar je povedal gospod Andrju v zvezi z nihanjem cen in v zvezi s potrebo po eh, upravljanju v kriznih obdobjih. Treba je poleg tega predvideti tudi inštrumente za upravljanje s tveganji. Namreč kmetijska politika mora ostati skupna, medtem ko nam predlogi komisije kažejo, kot da gre to nekoliko bolj v smeri ponovne nacionalizacije na številnih področjih. E, uredba se sedaj ponovno pregleduje in pričakujejo se tudi delegirani akti in sicer to v zvezi z um, biogorivi. Uh, kolegi pričakujejo uh, odločitev v zvezi s tem. Potem pa še odločitev uh, v zvezi z um, direktivo. Red, bi prosila, da se zauzamete za to, da bo ta uh, zaščitila naše kmete pred um, uvozom in še zlasti pred uvozom palminega olja. Hvala lepa. Uh, najlepša hvala, gospod minister, za vašo prisotnost, tudi hvala celi vaši ekipi. Um, Saj ste veliko prispevali tudi k sprejetju odločitve o nelojalnih praksah 19. decembra. E, Kmalo po tej e, razpravi moramo mi se o tem glasovati in mislim, da bo e, glasovanje na dnevnem redu plenarnega zasedanja že na prvem zasedanju marca. No in glede na zaskrbljenost, ki smo jo v našem odboru že večkrat izrazili in tudi ob poročilu kolege Dorfmana. Eh, smo v veliki večini zaskrbljeni zaradi tveganja ponovne nacionalizacije, ki jo lahko seboj prinese ta reforma. In zato me zanima, kakšno stališče ima glede tega rumunsko predsedstvo. Hvala lepa, gospod Rope. Hvala lepa. Gospod minister, zelo pozorno sem poslušal vašo predstavitev in eh, prepričan sem, da zelo dobro razumete uh, položaj na področju kmetijstva tako v Romuniji kot v Evropski uniji. Zato vam želim res veliko uspeha pri vašem delu. Kar pa se tiče vprašanja konvergence, so sicer kolegi že postavili podobno vprašanje, kot ga bom sam, ampak vseeno bom vprašal naslednje. Kakšno stopnjo konvergenčnosti želi vaše predsedstvo doseči? Komisija govori o 50 odstotkih. In kaj pa vi pričakujete? Eh, eden večjih problemov je, da se našim kmetom zagotovijo dostojni uh, prihodki. Neposredna plačila predstavljajo 25 odstotkov njihovih prihodkov. In zanima me, ali nameravate pripraviti nov mehanizem za uh, zagotovitev uh, pravičnega plačila za kmete. Gospod Buda, uh, hvala lepa gospod minister. Tudi jaz vam želim veliko uspeha pri vašem predsedovanju in želel bi vprašati, ali uh, ste seznanjeni s pojavom uh, prilaščanja zemljišč, ki je uh, zelo pogost pojav v vzhodni Evropi. Ali ste me poslušali, gospod minister? Sicer vas bom vprašal še enkrat. Torej, poznate ta problem prilaščanja zemljišč v vzhodnji Evropi in to ni pojav, ki smo mu priča samo v Romuniji in na vzhodu Nemčije, tudi eh, v drugih državah se to pojavlja. Torej, vi verjetno veste, da ta problem obstaja in zanima me, kakšno je stališče romunskega predsedstva. Namreč eh, spodbude uh, Eh, se strani Evropske unije zaradi teh postopkov končajo v žepih špekulantov. Potem pa še nekaj, prašičja kuga. Zakaj se ta bolezen v Romuniji tako zelo hitro širi? Dosti hitreje se širi v Romuniji kot v drugih državah članicah. In potem še nekaj, kar se tiče uh, eh, proti protimikrobne odpornosti. Kaj menite o možnosti, da bi odprli veterinarske lekarne? Hvala. Driving GM soybean agricultural industry. The... Agnew. No, v svojem prvem mandatu so k meni prihajali romunski uh, kmetje. Uh, in uh, me opozarjali na škodo, ki jo povzročajo genetsko spremenjeni organizmi, zlasti soja. In predvsem so si kmetje želeli, da bi lahko sami sprejemali odločitve o uvajanju gensko spremenjenih organizmov ali ne. In sedaj imate vi možnost, da na to vplivate. Uh, vas pa pozivam, kar glede gozdarstva, da se zavedate, da to ne spada v pristojnost Evropske unije in potem, kar se tiče eh, podnebnih sprememb, vam lahko povem, da kmetje gotovo vremena ne bodo spremenili. Eh, predvsem pa vas pozivam k temu, da se lotite problema proti mikrobne odpornosti. Hvala. Madam Aguilera. Gospa Aguilera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, minister. Danes sem vas poslušala do povdne že v odboru za ribuštvo, sedaj pa še v odboru za kmetijstvo. Zelo malo časa imamo na voljo, tako da se bom pridružila svojim kolegom in uh, tudi jaz menim, da eh, reforma SKP ni mogoča, zato ni dovolj časa in zato se pridružujem uh, Pavlu De Castru uh, v njegovem mnenju. Uh, moje vprašanje pa je, kaj meni romunsko predsedstvo glede strateškega načrta, ki ga pripravlja komisija, ki vodi v ponovno nacionalizacijo. Uh, Eh, to pomeni, da bodo pomembna, pomembne odločitve o kmetijski politiki sprejemali države članice in ne več Evropska unija. In to nas skrbi. Zelo malo časa imamo, mislim, da teh vprašanj ne bomo razrešili v času tega mandata, ampak ustrajam na tem, da je pomembno, da se borite za uh, takšen delež proračuna, kot ga SKP potrebuje. Seveda razumemo težave, ki jih povzroča Brexit, ampak SKP potrebuje dovolj proračunskih sredstev na voljo in to je treba zagotoviti v eh, finančnem, večletnem finančnem okviru. Haben, uh... Gospod Vac, ja hvala lepa. Kot eh, Romunija ste spet zaprosili za nujne privolitve za uporabo neonikotinoidov. Še zdaj nam ni uspelo, da bi končali to prakso. Zato vas sprašujem, kakšna je vaša strategija na to temo. Uh, No, na zadnje smo za ogrščico ovrednotili to vrstno strategijo in eh, ugotovili smo, da obstajajo ustrezni, eh, dru, ustrezna druga sredstva, recimo tako kot pri sončnicah. Kako torej eh, vi razmišljate o zmanjšanju proračuna za SKP, zlasti, ko gre za kontekst večletnega finančnega okvira, ki pa ga sploh še nimamo? ali boste uh, zastopali mnenje, da se večletni finančni okvir in sredstva ne krčijo za SKP ali boste, boste popustili komisiji, komisiji. Gospod Hojboš. Hvala lepa, gospod minister. Govorili ste o tem, da SKP moramo prilagoditi izzivom prihodnosti in sem spadata tudi podnebje uh, in pa okolje. Eh, ne smemo pozabiti na te cilje. Tukaj se ne strinjam z gospodom Agnewem, kajti ravno kmetje so tisti, ki bodo prvi izpostavljeni tudi tem um, vremenskim pojavom. Potem pa še svetovni trg. Eh, svet se Eh, mora ukvarjati tudi eh, s to problematiko. Vidimo, da imamo vedno več volatilnih trgov in eh, kmetje komaj da še sledijo vsem tem spremembam. No, potem pa je še ena stvar tukaj. Rekli ste, te, da se mora SKP osredotočiti na uh, to, da je skladna z evropskimi pogodbami. V okviru Lizbonske pogodbe smo želeli sodel zagotoviti sodelovanje in solidarnost, no SKP ima tudi zunanje razsežnosti in zato bi vam položila na srce, da v svetu poskrbite tudi za politično koherentnost, doslednost znotraj SKP. Uh, želimo imeti tudi nek a, del a, o razvoju. Gospod Bogovič. Eh, hvala, minister, za prisotnost. Eh, veliko uspeha vam želim. Eh, dve vprašanje imam za vas. Prvo, za okroževanje velikih kmetij, ki so, ki so tudi tisoč, več tisoč hektarske, postaje vedno večji problem v Evropi in na nek način je tip družinskega kmetovanja zaradi tega ogrožen. V predlogu uredbe, eh, strateške uredbe je predvideno, da se začnejo pri 60 tisoč evrov zmanjševati ta sredstva, pri 100 tisoč evrov omejiti. Romunija je ena izmed držav, ki ima veliko teh velikih posestev. Zanimivo je vaše stališče do tega vprašanja. Drugo, eh, veliko dela na pobudi pametne vasi, s katero želimo z digitalizacijo podeželja ohraniti delovna mesta, ohraniti poseljenost podeželja, Eh, dvigniti eh, tudi druge storitve s področja sociale, zdravstva, vrtcev, šolstva, kar je nujno potrebno, če želimo mlade obdržati na podeželju. Z vaše strani sem nič slišal v uvodu, kakšen je vaše, vaš pogled na digitalizacijo podeželja, potrebe po izgradnji širokopasovnih povezav, zato prosim za vaše stališče in ali boste to podpirali tudi v bodočih kmetijskih politikah. Posel petir. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Pozdravljam vas e, ministre. U poljoprivredi ima jako puno problema. Gospa Petir, hvala lijepa. Gospod minister, v času vašega predsedovanja pred vami je zelo veliko problemov in izzivov in e, seveda, če želite zagotoviti korak naprej, bo zelo težko biti dovolj hitri, da bi lahko odgovorili na vse to, kar je na terenu potrebno. Predvsem, kar se tiče mladih. Mislim, da nas tukaj komisija uh, posluša in to, da bi um, spodbujali trgovske prakse za uh, mlade in zato predvideli tudi več sredstev od 50 do na 100 tisoč um, um, je uh, spodbuda, ki jo lahko podpiramo. Potem uh, Eh, ženske na podeželju opravljajo približno 30 odstotkov vseh del v eh, družinskih kmetijah. Eh, tudi do 35 odstotkov vsega dela opravijo na kmetijah, tako v e, eh, gospodinstvu kot na kmetiji, tem, vendar pa se njihovo delo ne priznava. In zanima me, ali se nameravate lotiti tudi reševanja statusa e, žensk na e, kmetijah, saj je njihova vloga na podeželju bistvenega pomena. Hvala lepa, gospa Magines. Um, Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister. Zelo veliko se je razpravljalo nedaljno o zdravju, o podnebju, o kmetijstvu in tako naprej. Ampak eno od vprašanj v poročilu zadeva potrebo po eh, trajnostni proizvodnji eh, na obstoječih kmetijah. Ali menite, da nam bo skupna kmetijska politika pri tem v pomoč? in na kakšen način. Sama menim, da se kmetje zelo bojijo teh različnih signalov, ki jih prijemajo od um, politikov, tako na globalni kot na evropski ravni. In kako. Um, In predvsem jih skrbi vprašanje trajnostnih prihodkov. Potem pa še kmetijska revolucija, v EU, eh, razvoj kmetijstva v Evropi. Eh, Kako vi gledate na to? Dieren worden in Europa soms dagen en soms weken. Hvala lepa. Sama bi se dotaknila vprašanja dobrega počutja živali, ki se v Evropi uh, prevažajo včasih cele tedne in zelo veliko trpijo pri tem. In zanima me, ali namerava romunsko predsedstvo kaj narediti na tem področju. Uh, Ehm, nova pravila, ki zadevajo omejitev teh prevozov, torej njihovega trajanja, pa tudi števila, eh, je potrebna. Ravno tako ehm, je treba to upoštevati pri prevozih proti bližnjemu vzhodu. Zdi se nam, da Romunija pri tem počne ravno nasprotno od tistega, za kar se si prizadevamo ehm, v Evropi. Predvsem govorim tukaj o prevozu drobnice živih živali. Potem pa še eh, omenjam tukaj pogodbo eh, družbe, ki eh, ponuja storitve prevoza živih živali eh, iz Romunije v druge dele sveta in pri katerih umira zelo veliko živali. Eh, Eh, recimo tudi Avstralija je prenehala poslovati s to družbo in kaj nameravate vi storiti za to, da boste preprečili, da bi družbe tako dvomljivega slovesa lahko ehm, še, na, še naprej eh, opravljali svoje dejavnosti. Hvala lepa. Nimamo več drugih prijavljenih k besedi. In uh, Sedaj dajem besedo gospodu ministru. Nič niste omejeni časovno. Vsekakor vas prosimo, da ste jedrnati, ampak izvolite. Moj voj straduji. Moj voj straduji, se fil končis. No, bom poskušal. Poskušal bom odgovoriti jedrnato. Saj je področje, ki se ga dotika vaše vprašanje, izredno široko. Včeraj sem bil v odboru z Envi za okolje in tudi v tem odboru so bila izpostavljena vprašanja vezana na skupno kmetijsko politiko. Danes pa sem bil na obisku v odboru za ribištvo. In tudi tam so mi postavljali vprašanja, ki so povezana s skupno kmetijsko politiko. In vse to je seveda logično. In danes tu pri vas je bilo postavljenih zelo veliko vprašanj. Um, glede samega koncepta dela, ki mu sledimo in ki ga seveda želimo izboljšati. Uh, Pri tem moramo upoštevati tudi sporočilo komisije, ki smo ga prijeli in eh, lahko rečem, da z, je moje lastno mnenje o skupni kmetijski politiki naslednje. To je eh, koncept, ki je sam temelj človekovega obstoja. Mi moramo to tudi tako razumeti. Na ta način moramo kmetijsko politiko ustvarjati in izvrševati. In eh, zaradi tega sem danes tukaj. In zelo sem motiviran, da podam to izjavo v vašem odboru. Saj smo pri vsakem vprašanju, ki ste mi ga namenili, uh, sem lahko razumel, da uh, se izraža zelo veliko število različnih skrbi, saj je to področje izredno široko, izredno kompleksno, hkrati pa temelji na tem istem konceptu, kot sem ga omenil. Uh, In zato se vam zahvaljujem, saj ste mi podali, um, ste mi nakazali to, kar moram početi kot minister in delati na tem, da bomo um, lahko to področje e, uresničevali tako, kot je zastavljeno. Moramo pa v našem načrtu konkretnega delovanja in soodločanja e, upoštevati naslednje. Uh, Eh, novembra 2017 je komisija pripravila sporočilo, v katerega je bil vključen ta nov koncept SKP. In danes vsi mi tukaj eh, v komisiji, v parlamentu in v svetu moramo biti tisti, ki bomo sooblikovali to novo politiko. Politiko, ki bo v obdobju 2021 do 2027 predstavljala to, eh, kar mi danes vzpostavljamo. Mi moramo ugotoviti, kako zagotoviti eh, pravno varnost in pravno jasnost za to področje za vseh sedem let eh, obdobja načrtovanja. Komisija je pripravila predlog, pri katerem se bo upoštevala sprememba tega koncepta. Ta sprememba pa je bistvenega pomena in odseva željo po izboljšanju skupne kmetijske politike, pri čemer pa je treba upoštevati tudi potrebe in perspektive za prihodnost. Zato bi želel tukaj predstaviti nekaj področji, ki bi jih morali vključiti v odgovore na vaša vprašanja, ki se dotikajo različnih Eh, področji, ampak ki so vsa povezana s tem bolj globalnim konceptom skupne kmetijske politike. Torej, seveda, vsi se strinjamo, da potrebujemo enostavnejšo skupno kmetijsko politiko in kolikor vem in kot sem lahko tudi ugotovil v svetu in eh, kot sem slišal od kmetov, s katerimi sem se srečal v svoji državi in tudi drugot, vsi si želijo več subsidijarnosti. Ampak to ne zato, da bi SKP prešla ponovno na nacionalno raven. Zdi se mi, da se motimo, če vodimo razmišljanje v to smer. Vendar pa te spremembe potrebujemo in v tem smislu je komisija naredila pomemben korak naprej. Razprava znotraj sveta pa bo prispevala k temu, da bomo lahko jasno videli, katera so stališča ministrov v svetu in katere so za njih sprejemljive možnosti. Vse to pa zato, da bomo lahko delali v dobro kmetov vseh držav članic. Glede petih uredb, ki so zdaj predmet uh, prenove. In sicer strateško načrtovanje, financiranje, upravljanje in nadzor ter skupna ureditev trgov, ta tri področja morajo biti vključena v naš prispevek, torej v to, kar bodo pripravile delovne skupine in to je tudi predmet soodločanja. Uh, Res je, da nimamo dovolj časa. Ampak ravno zaradi tega mislim, da bi si morali bolj prizadevati za to, da bi lahko zagotovili eh, napredek tudi v tehničnem smislu. Marsi, kaj ste vprašali o politični ravni SKP? Ali je ta politična plat SKP zadostna ali ne? In mislim, da lahko jasno povem, da SKP je v prvi vrsti politična ideja in ne računovodska naloga. In to se, tega se moramo zavedati tukaj, pa tudi v svetu. Delati moramo na tem, da bomo ta koncept oblikovali na primeren način in zato bi želel uporabiti primer, zato da bi bolje razumeli to, o čemer govorim. Namreč, kadar dobimo gorivo, mora biti avto že pripravljeno na to, da ga lahko vanj nalijemo če naj uporabim to metaforo. To pomeni, da moramo biti vsi pripravljeni na to prenovo SKP. Logično pa je, da imamo pri tem različna mnenja, to je seveda pričakovati. Ampak prav zaradi tega je komisija pustila določen manevrski prostor in strateški načrt je za nas cilj, inštrument, ki lahko prispeva k oblikovanju nacionalne kmetijske politike, ki bo del skupne kmetijske politike. In to je namenjeno temu, da bi lahko upoštevali specifične lastnosti posameznih, pač različnih držav, različnih področji, eh, male kmete, velike kmete in tako naprej. Države članice pa bodo tiste, ki bodo odgovorne za to, da opredelijo, katere so pomembne in potrebne spodbude. To je logično in na ta način se bodo lahko oblikovale potrebne sinergije. Tako bomo lahko po eni strani omogočili novim generacijam, da se bodo vključile na ta trg in tudi vprašanje sem dobil v zvezi z ženskami, ki so ki prispevajo eh, v 34 odstotkih k prihodkom, ki se ustvarjajo na, v kmetijstvu. Torej, ja, rezultati, eh, ki jih ustvarjajo ženske, so pomembni in hkrati imajo ženske zelo jasno vizijo o kmetijstvu in zato jih moramo pri tem podpreti in pripraviti tudi eh, jasen pravni okvir, ki ga bomo lahko potem vsi uporabljali. In kar se tiče podnebnih sprememb, Naj povem, da se tudi tu povezuje zelo veliko elementov. Včeraj sem o tem govoril v odboru za okolje, danes dopoledne v odboru za ribištvo in sedaj tukaj. Eh, kjer govorimo tudi o kmetijskih zemljiščih ter o kmetih, ki si želijo obdelovati zemljo, ampak Potrebujemo pa z okoljskega vidika zelo jasne predpise za vse to, zato da ne bomo porušili potrebnega ravnovesja. Veliko vprašanj se tukaj postavlja. In sicer o um, kemičnih sredstvih uh, za rastline, torej herbicidih. Uh, Res je, da jih potrebujemo, vendar pa naši kmetje potrebujejo tudi alternativne možnosti. In kot sem povedal že prej, je ta inštrument bistvenega pomena, da lahko zagotovimo eh, dobro raven proizvodnje in da lahko prehranimo vse in da bomo. Eh, da bo kmetijstvo, da, da, da bom, bodo kmetje ostali pomembni gospodarski eh, deležniki in se hkrati lahko preživljali s svojimi prihodki ter prispevali k dobri proizvodnji. Samo na ta način bomo lahko zagotovili trajnostno eh, kmetijstvo. Zato morajo biti kmetje možni po eni strani iz stav pridobiti vse to, kar kar jim uh, narava omogo in okolje omogočata z vsemi svojimi omitvami in kar bo hkrati to, kar od njih pričakuje proizvodnja. Bilo je tudi postavljeno vprašanje o uporabi glifosata. Zelo dobro poznam to problematiko in danes lahko o tem spregovorim tudi iz svojih lastnih poklicnih izkušenj. Kot agronom in podaljšanje dovoljenja za glifosat za petletno obdobje je smiselno. Vsi vemo, da plevel rase bistveno hitreje kot druge rastline in da ima drugo sestavo. Zelo težko je nadzirati razraščanje eh, plevela brez uporabe kemičnih sredstev, ki jih imamo danes na voljo. Zaradi tega je treba tudi doseči ravnovesje. to ravnovesje omogočajo po eni strani, pri tem ravnovesju treba upoštevati po eni strani možnosti, ki jih imajo kmetje za to, eh, po drugi strani pa pravni okvir, ki smo ga eh, pripravili za to, da lahko zagotovimo primerno raven pridelka. Potem še eno vprašanje, neonikotinoidi. To je zelo pomemben problem v številnih državah, Romuniji, Bolgariji, na Finskem, eh, v Estoniji, Litvi. In v tem prostoru, ki ga imamo, Tanimekus laticoris, naprimer, in druge podobne rastline, ter vrste Xiliotis in Filoteris. Vse to so zelo pomembne vrste za vsakodnevno delo kmetov. Vsak kmet si izbere uh, takšno sredstvo, ki je najprimernejše za njegovo obdelavo in ga izbere med različnimi uh, sredstvi in seveda izbere tisto, ki manj onesnažuje in ki je manj nevarno. Uh, predsedujoči prekinja ministra. Naj še nekaj dodam zelo cenim vaše delo tukaj v parlamentu. Zlasti pa cenim delo odbora Agri. Dovolite mi, da vam pisno odgovorim na vaše specifične vprašanja, tako da boste tudi vi sami svoj čas koristno izkoristili in ga ne boste razsipali. Hvala lepa za vašo pozornost. Želim vam veliko uspeha. Eh, želim si, da bomo imeli uspešno sodelovanje, kajti mnogo je še odločitev, ki jih moramo sprejeti v okviru odbora za kmetijstvo za obdobje 2021 do 2027. Hvala lepa. Panie ministrze, dziękujemy za takie bardzo szerokie, pełne odniesienie się Hvala lepa, minister. Podali ste zelo dober pregled na samem začetku, potem pa ste nam tudi odgovorili na vprašanja. Veliko stvari je, ki jih je treba predebatirati. Vi pa ste izkušeni, poznate te stvari. In eh, na podlagi tega bi lahko govorili še predvsej dlje. Ampak čas je prav, eh, pač trenutno naš sovražnik, tako da bi se vam zahvalil in vam želel eh, čim več uspeha med predsedovanjem. Predsedovanje bo vsekakor posebno in zahtevno. Kot ste povedali, je konec mandata enako intenziven tako za nas, kot tudi za vas. Sledi krajši odmor, potem pa glasovanje.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 Poročevalec Pavlo de Castro je predstavil glavna izhodišča tega sporazuma 7. januarja. Svet je potrdil, da naj bi moral parlament sprejeti svoje stališče pri prvi obravnavi. V tem primeru bo svet potrdil, da stališče parlamenta skladu z določbami sveta. Če pride do te potrditve, potem se bo na plenarnem zasedanju glasovalo marca. Gospod De Castro, ne? No, v tem primeru pa kar glasujemo. Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Gre za pomensko glasovanje.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 čestitam gospodu De Castro, pa tudi poročevalcem v senci, pa osebju in vsem tistim, ki so delali na tem dosjeju mesece in mesece. Gospode Castro, izvolite. Uh, jaz bi se samo želel še enkrat zahvaliti vsem kolegom. S tem zaključujemo zelo pomembno pot. Naj povem, da je svet, torej posebni odbor za kmetijstvo na zadnjem sestanku pred par dnevi, uh, Eh, soglasno to izglasoval in to je dobra novica. In zato se lahko eh, zahval, zahvalimo še enkrat pogajalski ekipi, ki je upravila odlično delo. Hvala lepa, gospod De Castro. Hvala pa tudi vsem drugim, ki so delali na tem doseju. Naslednje je poročilo o izvajanju uredbe o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU. Poročevalec je gospod Dorman. Verjetno se spomnite, da je konferenca predsednikov dala nalogo našemu odboru, da sodeluje pri tem zelo občutljivem vprašanju, ki se nanaša na eh, zaščito živali med prevozom. Gre za to, da se borimo pri napačnem administrativnem upravljanju v zvezi z uredbo, ki velja. Odbora Envi in Tren sta sodelovala z nami, pripravila sta mnenja, sodelovala tudi odbor peti. 431 je bilo predlogov sprememb, 30 je bilo kompromisne narave. Gospod Antan, izvolite. Oui, To poročilo je občutljivo in ne razumem, zakaj je glasovalni seznam o kompromisih bil eh, posredovan eh, različnim skupinam v različnem času in to zelo pozno. Ne vem, kakšni so razlogi za to. No, poleg kompromisov pa ostaja še okrog 200 eh, amandmajev. Nekateri razlogi so uh, mogoče bolj učinkoviti od mene, bolj pridni, ampak sam nisem imel dovolj časa, da bi pregledal vse te predloge sprememb. Poleg tega so kompromisi napisani samo v angleščini in zato tudi predlagam, da predstavimo glasovanje o tem poročilu. Pan, dziękuję, pani posel Neuchel. Hvala. Gospa Neuchel, ja, jaz sem proti. Res je. Na tesnem smo s časem v našem odboru. Če želimo dokončati nalogo v zvezi z SKP, imamo malo časa. E, tukaj imamo tudi pogajalko. Vemo, da je časa malo. No. Naš cilj je, da vse te, vsa ta poročila obravnavamo najpoznaje februarja, tako da zdaj predstavljamo druge stvari v februar. Prosila bi vas, čisto kolegijalno, da razmislite, kajti vsi smo pod časovnim pritiskom. Vedeli pa smo, da bo prišel tudi ta rok in predloge sprememb je treba ovrednotiti, potem pa glasujete pozitivno ali negativno. Zato ni treba, da čakate na glasovalni seznam. Zato vas prosim, da danes glasujemo o tem. Agnew. Gospod Agnew. Ja, tole je prvič v devetih letih, da se strinjam z gospodom Dantanom. Tako kot je povedal, predloge sprememb smo prejeli po roku v tujem jeziku. Kako pa se lahko človek razumno odloči? Če bomo sprejeli, to izjemo bo postala precedens in uh, prosim, da pride do odloga. Buda. Gospod Buda. Nu putem vota, če nu cunoaștem... Če... Hvala. Predsednik, ne moremo glasovati o nečem, če se sploh ne poznamo. Glasovalnega seznama ne poznamo. Ja, seveda tukaj imamo oznake plus in minus, ampak mislim, da je zelo pomembno, da uh, si podrobno ogledamo te spremembe, da bomo vedeli, zakaj pravzaprav gre. Hvala. Posel Magines. Gospa Magines, podpiram odlog zakaj gre za pomembno poročilo o dobrem počutju živali. Hkrati pa je treba poskrbeti tudi za kmete. Živim na otoku, tako da je prevoz živih živali za nas pomemben, da dosežemo trge. Poleg tega pa imamo pri nas majhno število uh, majhnih predelovalcev. Želimo se osredotočiti na visoke standarde in eh, imamo občutek, da bo to poročilo poglobilo negotovost in pa strahove med kmeti, ki jih zastopam, glede morebitne zakonodaje Evropske unije. In to v času brexita, ki že tako ali tako povzroča skrb in strah. Dobičkonosnost oziroma dohodek kmetov o, je zelo nizek. Tako da bi želela, da odložimo. Gospod Orman. Tak, tak for det. Selvfølgelig er det her en meget vigtig sag. Vi kunne også ønske... Ja, prav imate. Gre za pomembno priložnost in pravzaprav bi si želeli več časa. Ampak predsedstvo se je pač odločilo, da je treba vse to dokončati. Bili smo v Štrasburu in eh, želimo izkoristiti, eh, da se o tem glasuje na plenarnem zasedanju. Bojim se, da tega ne bo, če bomo odlašali. Zato bi vas prosil, da ne pride do odloga. Imamo samo toliko časa, kolikor nam ga je bilo dodeljenega. No, ampak ljudje so predloge prejeli pravočasni, dobro smo delali, dolgo smo delali na tem eh, projektu. Naši sodelavci so bili zelo marljivi in če bi enako sodelovali tudi poslanci, bi lahko sklepe pravočasno sprejeli. Sam ne želim eh, predlagati, da bi prišlo do odloga. Gospod Des. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. No, imam vprašanje za pravno službo oziroma pravo v parlamentu, recimo, če to premaknemo na naslednji teden, ali lahko potem uspešno zaključimo do plenarnega zasedanja. Seveda je pomembno, da končamo s tem, ampak danes eh, morda nismo v položaju, da bi lahko glasovali in ne prestane nam nič drugega, kakor da se vzdržimo ali pa glasujemo proti. Nisem imel časa, da bi si pogledal vse te eh, kompromise. Žal mi je in eh, mislim, da ne bo prišlo do ve velike večine, če bomo glasovali zdaj tako da bi želel, da ne glasujemo. Gospod Kaputo. Si, grazie, grazie, predsednik. Ma... Ja, hvala, predsednik. Mislim, da moramo glasovati za to, da bomo lahko o tem glasovali na plenarnem zasedanju februarja. Menim pa, da je treba upoštevati tudi pripombe kolegov. Saj imamo čas tudi jutri, da bi glasovali lahko o tem. Mogoče bi lahko bila to priložnost za to, da bi kolegom, ki niso imeli priložnosti, da bi proučili predloge sprememb, eh, to naredili do jutri in lahko bi glasovali jutri. Uh, Gospod Vajc, hvala, predsednik. Ja, celo mi kot majhna skupina smo uspeli poskrbeti za eh, tole delo. Sicer je šlo na tesno, ampak nam je uspelo tako, da predlagam oziroma si lahko mislim, da ima ELS dovolj osebja, da bi lahko zmogli to nalogo. In res je naša naloga, da opravimo to delo do konca. Prvotno smo imeli eh, zahtevo več kot 200 eh, poslancev, da bi imeli preiskovalni odbor. No, zdaj imamo tukaj na podlagi eh, odločitve predsedstva poročilo o izvajanju. Veliko dela smo vložili noter, veliko je kompromisev. Predstavniki ELS e so prispevali veliko predlogov spremem. Veliko besedila želijo vključiti in veliko kompromisov je bilo na to temo, tako da mislim, da se moramo držati časovnice. No, ampak če je to, kar je omenil gospod Kaputo kompromis, torej da o tem glasujemo jutri, če LS sprejme ta kompromis, potem bi se lahko strinjal. Ja, dank u wel. Ik ben... Gospa Haserkamp. Collega Weid, uh, eh, we hebben hier uitvoerig over onderhandeld. Ja, strinjam, strinjam se s kolegom Vajcem. Izčrpno smo tole obravnavali tudi uh, v okviru Evropske ljudske stranke, pa na koridorih in tako naprej. Kolegi zelo dobro vedo, kaj je zapisano v kompromisnih predlogih. Argument gospe Magines mi je nekako odprl oči. Rekla je, da jo skrbi vsebina poročila. Rekla je, da jo skrbijo tudi posledice. Tako da bi želeli, glas, eh, da jo skrbijo posledice, če bi glasovali zdaj. Sorry, uh, Gospod Nikolson. Um, uh, no, kot je bilo že povedano, to je zelo pomembno, občutljivo poročilo, vsi to vemo. No, tole lahko bodi si potrdimo, s tem nimam nič težav, lahko to naredimo tudi jutri, jutri ob desetih, kadarkoli, če se bomo tako dogovorili v okviru odbora. No, kot je povedal že gospod Vajc, tudi LS lahko opravi to delo, če smo vsi drugi uspeli. No, ampak, če danes ne glasujemo in potem tega ne bomo obravnavali na plenarnem zasedanju uh, februarja, kaj se zgodi. Torej, bodi si glasujemo ta teden, če želimo o tem poročilu glasovati februarja, ali pa bomo prepozni. prepozni. Tako pač je. In potem bo šlo to v kanto za smeti. Gospod Ek. Ja, danke. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice želim povedati, da se popolnoma strinjam z, gospod, z predlogom gospoda Vajca. Bom razložil, zakaj. Trenutno ne govorimo o, o nekih kolesih tovornjakov ali o podobnem. Ne govorimo o poročilu, ki eh, bi lahko bistveno zmanjšalo trpljenje živali med uh, prevozom, gre za občutljiva živa bitja in to je treba upoštevati. Komisija, Evropska unija, obe sta predolgo odlašali. In tukaj po pozivam tudi k večji moralnosti. Vsi bi se lahko bolje pripravili. ELS ima dovolj sodelavcev, da bi lahko preučili celotno besedilo in pa predloge sprememb. Tukaj gre za pomembna vprašanja, ali naj pustimo, da živali še naprej trdijo, ali trpijo, ali naj uh, poskrbimo, da ne bodo trpele. Prosim, glasujmo danes. Tu simplement. Eh, ja, organizacijsko vprašanje imam. Mislim, da ima ELS s svojimi sodelavci dovolj možnosti za proučitev eh, predlogov sprememb. Eh, tudi v naši skupini, ki je sicer majhna ENF, pa smo imeli čas vse to preučiti, poleg tega je tema zelo pomembna in mislim, da bi bilo zaradi tega dobro, da o tem glasujemo zdaj. Yeah, ja, quite... Gospod Hajtoma, sam sem zelo pragmatičen glede tega vprašanja. No, Zanima me mnenje sekretarjata v zvezi s tem, kar je povedal gospod Nikolson. A je res, da moramo glasovati ta teden, če želimo to obravnavati februarja na plenarnem zasedanju? Nobenega smisla, ne vidim nobene razlike, ali glasujemo danes ali jutri, 12 ur pač. Eh, gospod Melo, sam ne morem glasovati o nečem, če se nisem preučil. Hvala lepa prosim vas, da se zdaj odločimo v zvezi s postopkovnimi vprašanji, uh, ki so jih omenili gospod Vajc in drugi. Torej, kakšne so zdaj možnosti glede, glede časovnice, kakšne so naše obveznosti, ki nam jih je naložila konferenca predsednikov. E, Poglejmo si, kako je s tem. Sekretarja dobi besedo prosim, da nam pojasnite tole postopkovno vprašanje. Euh, Hvala. No, nekaj pojasnil bi dal. Mm, nekateri so že pravilno povedali, da smo dobili navodila konference predsednikov, ki, je pos, eh, torej, ki ga je poslal eh, predsednik parlamenta. Eh, in sicer da vsi odbori, ki še obravnavajo poročila na lastno pobudo, kot je tudi to poročilo, da ta poročila pridejo najkasneje na februarsko plenarno zasedanje. Če ne bomo glasovali ta teden, naslednji torek bi bilo že prepozno, torej nujno moramo glasovati ta teden. In če ne bomo glasovali, potem ne bomo prišli na plenarno zasedanje februarja. In uh, če ne bomo prišli na plenarno zasedanje februarja, potem bi se znašli uh, v rokah konference predsednikov. Takrat bi morali potem od njih dobiti neko izjemo, da bi to vseeno obravnavali. In uh, večkrat smo dobili to sporočilo, da je ob koncu mandata treba pohiteti z zakonodajnimi dosjeji. In Zato mislim, da bi težko preložili glasovanje na naslednji teden. Moramo glasovati ta teden. Pa še eno sporočilo, ki vam ga moram dati. Ali je možno glasovati jutri, da lahko, odvisno od tega, kako se boste odločili. Ampak eh, jutri pride k nam komisar Hogan, um, z nami bo od 9 do 10.30. Približno eno uro in pol bo trajala ta predstavitev komisarja, zato bi moj predlog bil, da glasujemo po predstavitvi komisarja, torej od 10.30 do 11.00, naprimer. Potem bi morali sicer malo mm, spremeniti vrstni red ali pa uh, malo zamakniti vse ostale točke na dnevnem redu za jutri. Vamos a ver, eh, yo no estoy de acuerdo con que... Gospa Aguilera. Jaz nisem za to, da se glasovanje preloži na jutri. Za jutri že imamo natrpan dnevni red. Jutri moramo govoriti tudi o trgovinskih sporazumih in o vplivu teh sporazumov na eh, politiko, na kmetovanje. Eh, če bi to glasovanje prenesli na jutri, potem bi vzeli čas za druge razprave. Glasujmo ali zdaj, ali pa to res predstavimo. Ampak da to na jutri, predstavljamo na jutri, pa po mojem mnenju nima smisla, zato ker imamo jutri tudi pomembne razprave na dnevnem redu. Ne smemo ene stvari reševati tako, da potem eh, zapletemo druge glasujmo o dveh različnih stališčih. Torej, bodi si se stvar res preloži na naslednji teden ali eh, kak drug datum, ali pa glasujemo danes, ne pa jutri. To je pa neka umestna rešitev, ki nima smisla. Se, jaz še pa posel Dante in bende, pa posel Hausling, zamekam Hojsling. Še gospod Dante in gospod Hojsling. Za me so bili izrečeni tudi določeni nespremljivi predlogi in besede. To je občutljivo eh, področje, občutljivo poročilo. Sam eh, želim oblikovati svoje eh, stališče, nisem tega prelagal na druge. Dobil pa sem to šele po 12. uri, čeprav je bil rok prej in pred 12. sem bil pa na sestankih in sem se ukvarjal s projektom projektom reforme SKP. Zame je to prednostno področje, ker gre za dobrobit kmetov. In eh, eh, spoštovati je treba delo vsakega eh, posebej, tudi moje delo in zaradi tega dela nisem imel časa. Gospod Hosling, no jaz sem za to, da danes glasujemo. No, če bi preložili na jutri, bi ALS e dobila 12 eh, ur, ampak mogoče gre tukaj za taktično igro te poslanske skupine. Tako da menim, da moramo glasovati zdaj o tem, ali bomo glasovali jutri ali pa kdaj kasneje, ampak o tem moramo zdaj glasovati. Juši, pan posel des. Še gospod des. Čisto na kratko. Hvala, gospod pred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 Vzemimo si vsaj čas, da čez noč proučimo kompromisne predloge in poskušajmo ne izgubiti pri tej točki. Vem, da to vpliva na jutrišnji dnevni red, ampak to je neka kompromisna možnost, s katero mislim, da se lahko večina prisotnih strinja. Vsi mogli še vypovedeči. Gospe in gospodje, vsi ste imeli priložnost povedati svoje mnenje. Sam sem se nagibal k temu, da glasovanje predstavimo na jutri, ampak eh, gospa Aguilera je bila tudi prepričljiva s svojimi argumenti. Jutri imamo tudi um, zelo poln dnevni red. Govorili bomo o pomembnih trgovinskih vprašanjih. To so vprašanja, ki so za EU zelo pomembna, prav tako za številne člane tukaj med nami. In mislim, da nam ne bo uspelo vseh teh tem upoštevati in obravnavati eh, ali pa vzeti čas komisarju, ki pride jutri. Gospa Aguilera je kategorično rekla ne. In mislim, da bi morali glasovati. Če bi gospa Aguilera uh, se odpovedala temu svojemu ugovoru, bi mogoče lahko glasovali o tem ali uh, bomo glasovanje predstavili na jutri. No, jutri imamo komisarja Hogana, potem imamo predstavitev problema grumov, še posebej na jugu e, Španije. To je bila pobuda gospe Aguilera. Mm, en predstavnik iz e, GD za kmetijstvo in razvoj pride in nam bo to razložil. Potem pa imamo še bolj splošno izmenjavo mnen o razmerah na trgu. E, mislim, da bi lahko sprejeli kompromis, da bi najprej imeli razpravo s komisarjem, potem glasovanje potem pa predstavitev tudi o agrumih. E, tukaj bi stvari samo predstavili za e, kratek čas e, ali pa bi tisto splošno izmenjavo mnen predstavili na kdaj drugič, ampak razprava o agrumih bi potekala. Samo torej tista izmenjava mnen s predstavnikom komisije bi bila mogoče lahko predstavljena na kdaj drugič. Upam, da nam bo uspelo obravnavati vse to. Gospa Aguilera je sprejela ta predlog, ampak gospod Heusling in gospod Kaputo sta prosila za besedo. Najprej gospod Heusling. Ja, auch mehr als Entscheidungen treffen können. Na, no par stvari se moramo odločiti. Prej, ko se odločimo, prej bomo stvar razrešili. No, jutri imamo na programu tudi trgovinsko politiko, tako da se ne morem strinjati z vašim predlogom. Govorili naj bi o Merkosuru, to je zelo aktualno in tega ne moremo preložiti kar na nek dan v prihodnje. Žal mi je s tem, imam pač težavo. Pan posel Nikolson. Uh, Gospod Nikolson. Mislim, da nima smisla, da se zdaj kregamo o tem. Eh, razumem to, da nekateri niste imeli časa proučiti vseh predlogov sprememb, eh, ker smo bili res pod časovnim pritiskom. Eh, ampak ali bi lahko potem takoj za komisarjem imeli to glasovanje, tako da bi glasovanje obravnavali po točko 9, potem pa bi imeli um, agrume in trgovinsko politiko bi preložili na naslednji teden. Um, Ljudje imajo tudi drugo delo, morajo uh, sodelovati v drugih odborih, imamo tudi svoje uh, prioritete. In uh, jasno je treba ljudem povedati, kdaj bo jutri glasovanje ali bo jutri ob 10.30 glasovanje ali ne, tako da se lahko organiziramo, ker imamo delo tudi v drugih odporih. Gospe in gospodje, predlagam, da začnemo jutri točno ob 9.00 in imamo glasovanje potem takoj po izmenjavi mnen s komisarjem če bomo tako učinkoviti, kot smo ponavadi, potem mislim, da bi nam lahko uspelo eh, spraviti vse skozi. Eh, lahko bi glasovanje imeli tudi mogoče malo prej kot ob 10.30. Upam, da se vsi strinjate. Težko bi bilo in sramotno bi bilo, če bi bili tako razdeljeni in neenotni eh, ob koncu mandata. In naš čas.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 tem pa smo tudi pri koncu, oziroma še eno glasovanje imamo. Um, gospod Hautema nam bo spregovoril uh, pod točko razno, uh, zdaj pa še poročilo Petir. In sicer gre za razrešnico. Eh, poročevalka, izvolite. Gospodine predsedniče, zahvaljujem. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom in kolegicam, ki so prispevali predloge sprememb in s tem prispevali, da bo mnenje še boljše. Želela sem izpostaviti dobre elemente skupne kmetijske politike v letu 2017 uporabila sem poročilo um, Krščanskega sodišča. Hkrati pa sem želela opozoriti tudi na določene težave, zato še posebej pozdravljam podporo kompromisnemu amantmaju. Gre za to, da ugotovimo, kateri so vzroki eh, za težave in na ta način se lahko izboljšamo. Eh, torej, računsko sodišče bi moralo poznati eh, razlog, zakaj je prišlo do napake. Nenamirne napake so nekaj, kar lahko uh, Eh, pričakujemo in ki bodo more biti vse bolj pogoste. Če eh, je veliko težave, treba zamenjati sam sistem, eh, same prevare, pa v skupni kmetijski politiki nima nobenega prostora. Še enkrat hvala lepa za vaše sodelovanje in pozivam vas, da podprete to mnenje. Dziękuję. W takim razie proszę Państwa rozpoczynamy głosowanie. Hvala predlagam, da kar začnemo z glasovanjem. Ste pripravljeni? Predlog spremembe ena. Za, proti, sprejeto. Predlog dve. Za, proti, sprejeto. Kompromis ena. Za, oziroma elektronsko glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremljajo štiri za, hvala sprejeto, pet za, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedem za, devet za, sprejeto, deset, kdo je za, sprejeto, enajst za, sprejeto, dvanajst za. Bomo preverili deset. Eh, glasujemo. Predlog spremembe deset. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajst za, sprejeto. Dvanajst za, sprejeto. Trinajst za, sprejeto. Štirinajst za, sprejeto sprejeto, 15 za, sprejeto, 16 za, sprejeto, 17 za, zavrni, oziroma bomo preverili. Glasujemo. 17. predlog spremembe, konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za, sprejeto, 19 za, sprejeto proti. Bomo preverili predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje o osnutku mnenja z glasovanimi spremembami. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja.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 zelo pomembna tema. V bistvu gre za sadje in zelenjavo in 2015. leta smo sprejeli resolucijo v zvezi s tem eh, patente za brokole, paprike in podobnost so takrat predlagali in mi smo glasovali proti in tudi ministri so bili proti temu. Tudi ministri so povedali, da eh, normativa biotek ni bila namenjena temu in eh, da ni bila namenjena temu, da bi se jo izkoristilo za patente za, za predelovanje sadja. Torej, določene pobude so se tukaj pojavile, ampak zgleda, da z tehničnega vidika pa ni možnosti zdaj. St- obrniti te smeri. Tako da to tveganje očitno še obstaja in zato bi želeli povabiti sem urad za patente in se z njim tukaj v odboru pogovarjati, zato da bi ugotovili, na kakšen način se eh, lahko upošteva eh, to direktivo in kakšno je mnenje sveta o tem. Predstaviš v tem. Gospod in gospodje, gospod Hautema. Mislim, da morajo to vprašanje obravnavati koordinatori. Sekretarjat bi moral proučiti, kdaj bi lahko to dodali na dnevni red. Mogoče bi gospod Hautema lahko to točko predlagal v pisni obliki in mogoče bi potem lahko podali tudi odgovor v pisni obliki. Kolegi, Gospod Hojsling, ja, dve resoluciji smo že izglasovali na to temo v prejšnjem mandatu in komisija jemlje Evropski parlament resno. No, zdaj pa doživimo ravno tole, vedno znova zopet pravzaprav se dogaja to, kar se ne bi smelo dogajati. Mislim, da moramo to imeti na dnevnem redu, No, ampak če tega ni, je to neka opustitev strani parlamenta. Evropska unija ne more biti odgovorna za delo patentnega urada, to drži. Ampak, če se Evropska unija jemlje resno, potem mora Evropska komisija izvajati tisto, kar smo mi že dvakrat sprejeli. Torej, ne zadošče, če napišemo sam nek dopis, ampak je treba dobro sprašati tudi komisijo. Dobro, čili bi, e, možno povedati, že pan potrdil e, propozicije pana posla. Ja. Hvala. No, očitno se strinjate z Janom. Gospa Šrajer. Eh, Hvala lepa. Jaz bi želela podpreti predlog kolege Jana Hojteme. Saj imamo že kar nekaj izkušenj z odgovori komisije, ki so pogosto zelo kratki, ampak razprava mora potekati tukaj. To je pomemben predlog in zato ga podpiram. Že imamo eh, ustalono procedure. Dobro, hvala. No, mislim, da smo se dogovorili o postopku. Ima še kdo kaj pod točko razno? Ne. No, v tem primeru pa zaključujem s sestankom odbora za danes. Rad bi samo še enkrat eh, povedal, da mm, ni bilo nobenih eh, čudnih namenov za predstavitvijo glasovanja. Šlo je samo za eh, okoliščine, mm, ki niso bile ugodne. Neka pisma smo si pošiljali ampak uh, eh, eh, se stane koordinatorjev. Tudi tukaj nisem imel nobenih zlih namenov. Um, to, o tem smo se zdaj dogovorili, jutri pa bomo začeli točno ob devetih.